da je bilo to nek uh, proces, ki je bil um, zaznamovan z, v duhu samodelovanja. Hvala lepa, glas, um, razprava je končana, glasovanje jutri ob 12. Dalšim bodem jednanji je sprava. Spoštovani gospe in gospodje, naslednja točka na današnjem dnevnem redu je poročilo gospoda Kacmareka. Gre za učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči komisije na dostavo pomoči. Poročevalec ima 4 minute. Spoštovani gospod komisar, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gre za dekoncentracijo upravljanja zunanje pomoči, gre za postopek, ki je trajal že več let in upravljanje pomoči sedaj prenašamo iz sedeža komisije na delegacije v posameznih državah upravičenkah. Kakšni so dolgoročni cilji? Boljša učinkovitost, hitrejšo izvajanje in dovajanje pomoči in boljše postopke. Zato je sodeloval naš, postopek, naš odbor. Še en cilj je boljška, boljša kakovost teh pomoči brez dvoma se strinjate, da lahko ima takšna dekoncentracija veliko prednosti. Odločitve so sprejete bliže upravičencem, boljša je tudi koordinacija in pa usklajevanje dejavnosti posameznih donatorjev. Obene bo tam postopek zagotovil ustrezno odgovornost na ramenih lokalnih organov. Naj poudarim, da dekoncentracija ne bo rešila vseh težav. Pogledati si moramo tudi druge ukrepe, ki jih bo potrebno izvajati, da bomo izboljšali učinkovitost pomoči. Pomoč, ki je upravljena centralno, je še vedno preobsezna. Zato je potrebno izboljšati sodelovanje med državami članicami in državami upravičenkami. Izboljšati je potrebno tudi koordinacijo naših dejavnosti bolje določati posamezne naloge in se osredotočati na tiste, na tista področja, kjer ima Evropska unija najboljšo ulogo, največ prednosti za izboljšanje učinkovitosti. Ti postopki bodo izboljšali tudi same transakcijske stroške za dobavo pomoči, kar pa seveda ni edina metoda za zmanjšanje stroškov. Druge metode so naprimer proračunska podpora, ki se osredotoča na potrebe v državah upravičenkah. Mislim, da se moramo osredotočiti še na druga vprašanja. V zadnjih nekaj letih smo videli veliko sprememb sestav delegacij. Veliko zaposlenih se ukvarja s političnimi vprašanji in vprašanji povezanimi s trgovino potrebno je zagotoviti boljšo porazdelitev, tako da bodo vse te funkcije ustrezno upravljene. Skrbi nas tudi velika pretočnost osebja, ki škodi spominu institucije. Želimo tudi, da se vzpostavijo kontaktne točke, ki bodo odgovorne za doslednost vseh dejanj na področju razvojne pomoči. Tako da bomo lahko ustrezno nadzorovali politiko Evropske unije v posameznih državah upravičenkah. Instrumenti Evropske unije in Evropski razvojni sklad se morajo osredotočiti na revščino, zmanjšati in na koncu odpraviti je potrebno revščino. To je seveda ena od naših nalog, ki jo najdemo v členu 208 Lizbonske pogodbe. Povdarjamo, da niti Evropska unija, niti države članice Evropske unije ne smejo izrabiti krize kot argumenta za pristop več za manj. S tem bi namreč zmanjšali število zaposlenih v delegacijah. Prosim vas, da podprete to poročilo in hvala za pozornost. Najlepša hvala za ta uvod. Sedaj pa bom odprl razpravo, pritegnite mojo pozornost, najprej gospa Basesku. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je to izjemno dobro poročilo, ki podpira institucionalne spremembe, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba, reorganizacija komisije, vzpostavitev Evropske službe za nujne delovanje. Vse to je osnova za dekoncentracijo pristojnosti. Upravljanje zunanje pomoči na strani delegacij je dobra rešitev zaradi boljšega stika z lokalnim prebivalstvom. Zaposleni v teh delegacijah morajo biti ustrezno usposobljeni, zato da, bo lahko, da bodo lahko ustrezno upravljali s temi sredstvi. Gre namreč za novo dejavnost, ki jo sedaj imajo. Pregledati je potrebno dejavnost vseh ostalih agencij, ki delujejo na tem področju. Na to bi lahko torej bolje analizirali prednostne naloge in pa izpostavili tista področja, ker prihaja do, do večjih sprememb. Gospod Ferreira. Hvala. Gre za pomembno vprašanje ki gre onkraj vprašanja dekoncentracije. Kot je povedal poročevalec, moramo zagotoviti usklajenost med sektorskimi politikami Evropske unije in glavnimi cili razvojne pomoči. Pomoč mora biti ustrezno določena, usklajena socialnimi cili in ustrezno izvajena. Evropska unija mora na tem mestu nuditi ustrezno podporo, ne pa usilevati svojih dejanj. Potrebno je upoštevati suverenost držav, ki se jim nudi pomoč. Potrebno je zagotoviti tudi več sodelovanja. Izkoristiti je potrebno potencial upravičencev, ne pa povzročiti, da bodo popolnoma odvisni od naše pomoči, kar se pogosto dogaja, naprimer pri zagotavljanju storitev in blaga. Najlepša hvala. In še gospod komisar Levandovski. Hvala. Pozdravljamo poročilo gospoda Kačmareka, pa tudi poročilo računskega sodišča. Oba kažeta, da dekoncentracija prinaša veliko pozitivnih rezultatov po našem mnenju, sedaj pomoč nudimo hitreje, bolje in bliže upravičencem. Če pa želimo zagotoviti, da bo potencial popolnoma izkoriščen, potem je potrebno zagotoviti ustrezno raven zaposlenih in tu potrebujemo podporo parlamenta. Mi smo zavezani k izpolnevanju usmeritev, ki jih najdemo v poročilo računskega sodišča in poročilo gospoda Kačmareka. Usmeriti se moramo v rezultate. Omejene človeške vire moramo usmeriti tja, kjer je potreba največja in to je trenutno Afrika ter pa sosedska Evropske unije. Govorili smo o pretočnosti osebja. To je ve, velika težava. 40 odstotkov našega osebja je pogodbenega osebja, imajo triletne pogodbe. In če bi se to razmerje povečalo, bi lahko imeli tež, še večje težave. Glede na vse to, poskušamo sedaj pogodbe pogodbenega osebja iz sedeža prenesti na delegacije, ko se te končajo. Raje bi imeli daljše pogodbe, šestletne pogodbe. In pri tem ponovno potrebujemo podporo parlamenta. Sodelovanje z novo Evropsko službo za zunanje delovanje. V bodočnosti bo to zelo pomembna služba. Porazdeliti si moramo naloge. In vodje delegacij imajo tukaj veliko odgovornost niso le glavni uradniki, ampak zagotavljajo tudi ustrezno usklajenost dela. Komisija je seveda odgovorna, parlament pa spremlja naše delo. Z veseljem bomo prisluhnili nasvetom in navodilom ki jih najdemo v poročilu gospodega Kacmareka in pa računskega sodišča. Hvala, gospod komisar, razprava je končana. O tem bomo glasovali jutri ob 12. Spoštovani, uspe, spoštovani gospe in gospodje, za dve minuti prekinjamo razpravo.